lahko nadaljujemo z naslednjo točko na današnjem dnevnem redu. In sicer gre za poročilo gospoda Tadevša Civivke. Gre za poročilo o pravni pomoči v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih. Čakamo torej na uvod poročevalca. Najlepša hvala, predsedujoči, spoštovani komisar, spoštovani kolegi. Izhodišče za moje poročilo na lasno pobudo, ko gre za pravno pomoč v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih, je bilo vezano tudi na poročilo Evropske komisije o izvajanju direktive iz leta 2003. Že pred desetimi leti je bil sprejet ta dokument. Zdi pa se, da je bil tudi prenos v nacionalne zakonodaje predvsej uspešen. Države članice so seveda pri tem uporabile različne rešitve. Vendar pa moram povedati, da je bila pravica do pravne pomoči večinoma zagotovljena. Vendar pa le 12 odstotkov evropskih državljanov vem, da imajo možnost do brezplačne pravne pomoči v čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih. Če običajni državljani in še slabše državljani, Tudi pravniki pravzaprav ne poznajo možnosti, da se zagotovi pravno pomoč v drugi državi, kot pa v domači državi. Potem bo do te določbe le nekakšne papirne določbe, le nekakšne prefinjene besede in ničesar drugega. In nič drugega. Vedno bolj enotni evropski trg bo povečal tudi samo število čezmejnih sporov. Število državljanov, ki se pri javljajo za pravno pomoč v teh primerjih, pa še vedno predvsej nizko. Nizko zaradi tega, ker se državljani večinoma ne zavedajo možnosti, da lahko prejmejo pravno pomoč v čezmenih civilnih in gospodarskih sporih. Tega ne vedo in zato se torej ne odločajo. Zato sem se v svojem poročilu osredotočil na zagotavljanje bolj učinkovitih kampanj za višanje ozaveščanja. Omenil sem tudi informacijske tehnologije. S temi tehnologijami lahko zagotovimo, da se bodo evropski državljani bolje zavedali svojih pravic v čezmejnih sporih. Internet in pa e-justice bi lahko uporabili v to vrstnih sporih, ki zahtevajo pravno pomoč. Zagotovili naj bi tudi izčrpno pravno pomoč za naše državljane. Podatkovne baze so bistvenega pomena pravnikom z določenimi jezikovnimi zmožnostmi, kompetencami, moramo torej predstaviti sodelovanje v tem omrežju. Tako lahko zaupamo tudi specifične primere zelo visoko usposobljenim pravnikom. Zavedati se moramo, da je lahko slaba pravna pomoč protiproduktivna in tudi veliko draže, kot pa to, da pravne pomoči pravzaprav posamezniki ne prejmejo. Želel bi opozoriti tudi na nekatere korake, s katerimi bi olajšali te postopke, pa tudi olajšali dostop do pravne pomoči. Države članice spodbujamo k temu, da poveča sodelovanje med državnimi organi in nevladnimi organizacijami. Dobra praksa na področju pravne pomoči, naprimer v obliki pravnih centrov in pa pro bono organizacij, to je nekaj, kar moramo spodbujati te organizacije bi morali podpirati in jih vključiti tudi v formalno mrežo za pravno pomoč. Trenutno živimo v kriznih časih, v času zategovanja pasov in zato je bistvenega pomena, da države članice posredujejo tudi določene informacije o pravni pomoči v postopkih pred obravnave na sodišču. Ti postopki so še posebej ustrezni, ko govorimo o čezmejnih civilnih in gospodarskih sporih. Za zaključek bi rad povedal, da me skrbijo nekateri rezi v proračun na področju pravne pomoči. S tem bomo omejili pravico evropskim državljanom za dostop do pravne pomoči. To bo pravot gotovo povzročilo tudi določeno frustracijo in pa nelagodje med državljanjem. In eh, te negativne posledice bodo gotovo škodile tudi um, možnim koristim. Hvala lepa, sedaj pa govorniki v okviru postopka Catch the Eye. Gospa Sančes Smit dobi prvo beseda. besedo. Excusez-moi, c'est une erreur, je, je pensais qu'on était déjà au dossier suivant. Zapračujem, sem mislila, da smo že pri drugem dosedu. Me, herr Kommissar, das Wort liegt bei Ihnen. Bitte? Herr Plasak, Herr Plasak, Sie haben sich zu Wort gemeldet? Gospod Vlasak, ste se javili k besedi? Oprostite, gospod Vlasak. Tema, ale domniva. Zdi se, da bom edini spregovoril o tej temi, vendar pa menim, da je to tema, ki je zelo pomembna. Zahvaljujem se kolegu, da se je soočil s tem vprašanjem. Čezmejna trgovina je zelo pomembno področje, v okviru katerega lahko povečamo tudi konkurenčnost. Želel bi upozoriti tudi na pomen sodelovanja z gospodarskimi zbornicami. Te imajo pomembno vlogo. V polni meri se strinjam s poročevalcem, da ble nekateri evropski državljani sploh vedo, da se lahko zatečejo k pravni pomoči v postopkih pred obravnavi na sodišče, ko gre torej za primere čezmejnih sporov. Prav tako se jih zelo malo zaveda, da lahko prejmejo pravno pomoč tudi po zaključku obravnave določenega primera. V celoti podpiram zamisel, da bi imeli podatkovno bazo pravnikov ali pa pravnih delavcev, ki jih bodo imeli tudi ustrezne zakonske kompetence. Hvala lepa. Če se želite spregovoriti o določeni temi, potem eh, dajte to eh, jasno vedeti nam tukaj za ehm, predsedniškim pultom. To nam bo olajšalo delo. Hvala lepa. Sedaj pa dajmo besedo komisarju. Hvala predsedujoči, čestitljivi poslanci in poslanke. Zahvaljujem se odboru za pravne zadeve, pa tudi poročevalcu za to odlično poročilo ter za ustrajeno podporo naše politike, politike, ki je usmerjena odpravljanju ovir, tako da bodo vsi evropski državljani lahko koristili pravice, ki jim pritičejo. Danes smo se pogovarjali o izvajanju zelo pomembnega instrumenta, s katerim bi zagotovili evropskim državljanom, da učinkovito izkoriščajo pravico do dostopa do pravne pomoči v drugih državah članicah. To narekuje že direktiva o pravni pomoči. Poročilo iz leta 2012 predvideva tudi, da naj bi države članice vse skupaj že prenesle v svoje zakonodaje. Tukaj nismo opazili nobenih posebnih težav, čeprav seveda obstajajo različne razlage med državami članicami in različne interpretacije teh določb. Dejstvo, da se je le en primer znašel na Evropskem sodišču v povezavi z čezmejno pravno pomočjo, prav tako kaže na to, da je izvajanje te direktive z pravnega vidika spremljivo. Kljub temu, poročila Evropskega parlamenta in komisije dokazuje ta, da je poznavanje te direktive in pa koristi, ki jih ima ta direktiva med državljani in pa tudi pravnimi delavci, nekaj, kar bi bilo treba izboljšati. Izboljšati je treba dostop do informacij in dostop do standardnih obrazov za pravno pomoč. Obenem je treba združiti nekatere podatkovne baze z Evropskim portalom e-Justice. To bo omogočilo bolj uporabnikov prijazen sistem. Tako se bodo lahko evropskih državljani bolje izobrazili tudi o drugih evropskih postopkih, ko gre naprimer za manjše zahtevke ali pa za zahtevke za plačila. Komisija je oblikovala nekakšno zbirko za pravno pomoč v čezmenih civilnih in gospodarskih zborih in to vključuje tudi to direktivo. To zbirko smo posredovali pravnikom v državah članicah in to že večkrat. Zdaj pa še pravni delavci oziroma pravniki. Pred nedavnim smo tukaj že govorili o pomenu pravne pomoči v okviru evropskega prava. Pravniki morajo biti seznanjeni z možnostmi, ki jih omogoča ta direktiva, tako da bodo lahko pomagali evropskim državljanom. Spodbujamo tudi oziroma podpiramo pilotni projekt, ki ga predlaga Evropski parlament morali bi zagotoviti tudi sredstva za Evropsko platformo za usposabljanje. Naš predlog za naslednji finančni okvir vključuje tudi usposabljanje kot nekakšno prioritetno področje, s katerim bi omogočili napredek v državah članicah. Na to pa še uloga držav članic, kar ste osvetlili tudi v svojem poročilu. Države članice morajo prevzeti tudi del odgovornosti glede obveščanja svojih državljanov, svojih državljanov o pravicah, ki izhajajo iz te direktive. Vaše poročilo vključuje številne predloge glede sprememba trenutne direktive in pa glede nekaterih vprašanj, ki jih je treba analizirati še v prihodnje, ko bomo oblikovali poročila o izvajanju te direktive. Upoštevali bomo vaš predlog in pa tudi delo komisije na tem področju. Na tej točki bi se bilo bolj učinkovito osredotočati na to, da obveščamo državljane o njihovih pravicah in na to, da se spremlja tudi izvajanje direktive v držav članicah. Države članice so izrazile mnenje, da prenova te direktive ni potrebna. Podariti moram, da ta scenarij predvideva delovanje tako na ravni Evropske unije kot na nacionalni ravni. Zato, da se zagotavlja ustrezno izvajanje te direktive, da se zagotovi tudi posodobljene informacije in pa informacijske rešitve tudi za vse uporabnike v okviru pravnih postopkov v državah članicah. S tem bomo omogočili boljši dostop do pravnega varstva kar predvideva tudi Evropska listina o temeljnih človekovih pravicah. Hvala lepa. Hvala lepa. Za stališčem komisije zaključujemo to razpravo. Tudi o tej točki bomo glasovali jutri o 15.30 minut. Sedaj pa je na vršti poročilo gospoda podpredsednika Vlasaka, regionalna politika kot del širših schem državne pomoči. Gospod Prževalec, imate besedo.